resolucijo smo dobili. Zdaj bomo začeli. Najprej bo v imenu komisije dobil besedo gospod Oettinger. Izvolite. Gospod predsedujoča, spoštovani gospe in gospodje, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Evropska komisija se zahvaljuje Evropskemu parlamentu za to razpravo, pozdravljamo priložnost, da lahko govorimo o Srebrenici. Vaš predlog resolucije je zelo pomembna dejavnost evropskih institucij. 20. obletnico obeležimo tako, da se spomnimo družin in prijateljev žrtev. Izgubili so veliko, spominjamo se žrtev in uh, vedeti moramo, da tudi mi takrat nismo storili vsega, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici pred 20 leti ni pustil globoki hran samo v jugovzhodni Evropi, ampak pa vsod po Evropi. V Bosni in Hercegovini je pustil globoke, globoke rane, prav tako pa nam je zadal moralno obveznost, da tega nikoli ne pozabimo. Od nas vseh, še posebej pa od izvoljenih politikov v Bosni in Hercegovini ter v celotni regiji, zahteva, da prevzamemo odgovornost, da se na to nikoli ne pozabi, kakor počnemo danes, da se zagotovi pravica v zvezi z vojnimi zločini in da se naredijo koraki naprej k spravi. K spravi, kajti to je v interesu današnjih, pa tudi prihodnih generacij. Zato, da bi lahko popravili rane moramo krivce spraviti pred sodišče, prav tako pa moramo ugotoviti resnico za, za vse ljudi, ki so še vedno pogrešani. Zato moramo to storiti, da bomo lahko zagotovili spravo v Bosni in Hercegovini ter v celotni regiji med različnimi ljudstvi in med različnimi ljudmi. Za Evropsko unijo je bila to ena najpomembnejših lekcij. Nismo se posvečali samo ponovni izgradni, ampak smo povedali, da imajo države Zahodnega Balkana prihodnost v Evropski uniji, so države kandidatke in eh, s to ponudbo moramo tudi resno iti naprej. Zdaj gre za to, da bomo spet zagotovili medsebojno zaupanje med ljudmi v Bosni in Hercegovini ter v celotni regiji. Evropska komisija želi povedati, da naj bi obeležitev skrbela za spomin predvsem na žrtve, vendar naj bi služila tudi kot korak k spravi. V Bosni in Hercegovini, pa tudi v vseh deželah te regije, komisija pričakuje, da se bo družba odločila za pot v Evropsko unijo. To je najboljša pot za to, da se premustijo tragedije iz preteklosti. Ne pozabijo, ampak premustijo. Ta genocid pred 20 leti je dejanje, ki se nikoli več ne sme ponoviti. Hvala Evropskemu parlamentu za današnjo resolucijo. Komisija pa opozarja, da je Združeno kraljestvo v Združenih narodih prav tako predlagalo podobno resolucijo, ampak nažalost so Rusi uložili veto. To je žalostno, kajti žalostni dogodki naše preteklosti se ne bi smeli izkoriščati za politične namene v sedanjosti. Hvala. Ja današnja razprava in besedilo, o katerem bomo glasovali, sta zelo pomembna. Varnostni svet Združenih narodov ni sprejel eh, resolucije. Eh, jasno je, da eh, moramo sprejeti ukrepe v zvezi s tem eh, dogodkom v Srebrenici pred 20 leti. Ne smemo pozabiti na te dogodke kot evropejci in eh, kot predstavniki tistih, ki zagovarjajo eh, ljudi iz Bosne in Hercegovine. Ugotoviti moramo, kaj se je dejansko zgodilo, ne glede na to, kako to boli. Jasno je, da je pred 20 leti Srebrenico doletel genocid. Ne smemo relativizirati tega, ne smemo zanikati tega. To je namreč grozno za žrtve, to je slabo za postopek sprave. Zato pozivam voditelje Bosne in Hercegovine in voditelje drugih držav v regiji, da sprejmejo to težko preteklost, tako da bo lahko država naredila korak naprej. Narediti moramo vse za to, da se kaj takšnega ne bo zgodilo znova. Najboljši način, da pomagamo tem državam, je, da jih povabimo v našo sredo Evropsko unijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Fajon. Hvala, predsedujoča. Pred 70 leti je Evropa krvavela. Revščina in pogorišča vojne so postavili temelje današnje Evropske unije

ta teden se v parlamentu spominjamo genocida v Srebrenici. Posvečamo se žrtvam in uh, trpljenju njihovih družin. Ampak to obletnico bi morali izkoristiti tudi zato, da se spomnimo narodne skupnosti v teh žalostnih okoliščinah. Štiri leta smo porabili Mm, za boje med Vukovarjem in Srebrenico. Ampak to časovno obdobje ni bilo dovolj. Vukovar je bil popolnoma uničen in tudi veliko žrtev je izgubilo življenja. Zelo veliko je bilo Hrvatov na ozemlju Srbije. Vse to je bilo dokumentirano, ampak svet ni odprl oči za to, kaj se je tam dogajalo. Rezultat je bil najslabši možni scenarij nekaj let kasneje, Srebrenica. Nekateri želijo poskrbeti, da je to relativno, ampak eh, samo resnica vodi do pravice. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakovčič, izvolite. V Srebrenici se je pred 20 eh, leti zgodil genocid. To je najhujši vojni zločin, po drugi svetovni vojni v Evropi. Motiv zločina je bil, da je pač nekdo bil pripadnik druge nacionalnosti in druge vere. V Evropi živimo v vrednotah, ki nas združujejo v različnosti. To morajo politiki razumeti v Bosni in Hercegovini. Čas je, da se nehajo delitve v Bosni in Hercegovini. Čas je, da razumete, da vas Evropa želi v svoji sredi in zato je čas, da se poklonimo vsakemu v Bosni in Hercegovini, žrtvam in tudi vsem tistim, ki niso imeli hrane in tudi tistim, ki, se, ki še danes trpijo. Pri, trpijo tudi pripadniki mojega naroda, zato moramo biti pogumni in povedati resnico. Srebrenica ostaja simbol trpljenja za vse, in mislim, da je treba ta dan vedno imeti v mislih, kajti na ta dan bi se lahko spomnili vsega trpljenja, do katerega je prišlo v Jugoslaviji ali drugod po svetu. Vsak od nas se lahko vpraša, ali bi lahko bil kaj storil, ali bi lahko bil kaj preprečil. Mednarodna skupnost je na žalost dopustila, da je prišlo do tega pokola v Srebrenici. Zločince je treba kaznovati do konca in pričakujem, da bo sodišče v Hagu opravilo delo do konca. Žal, Združeni narodi niso sprejeli resolucije, kajti pričakovali smo, da jo bodo. Zato je dobro, da imamo mi skupno resolucijo. Ampak dobro je še nekaj. Vučić se je odločil oditi v Srebrenico. To ni resolucija proti Srbiji ali proti srpskemu narodu. Ne, to je resolucija, ki tudi Srbiji želi pomagati, da se bo soočila z resnico in da bi na koncu vsi lahko postali člani te velike evropske družine. Ja Hvala lepa. Eh. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Dva komentarja imam. Do te vojne ne bi nikoli prišlo, če ne bi američani Alija Izbegoviča prepričali, da umakne podpis sporazuma leta 92. In še drugi komentar v zvezi z Radkom Mladičem in Radovanom Karadžičem. Omenjamo ju v teh besedilu, ampak ne omenjamo pa Nasarja Oreča, ki je vse to povzročil. On je bil poslovnec poslovnež iz Tuzle, leta 2006 so ga v Hagu izpustili, zato ker so priče bile umorjene, so izginile ali pa niso želele pričati. Izpustili so ga, ker ni bilo dovolj dokaznega materijala. Vse je jasno. Spomniti se moramo tega, ampak tega še ni konec. Hvala. Hvala lepa, gospod Šoltes

spomin na Srebrenico, bi moral nove generacije naučiti več o obsegu tega groznega zločina. To bi morali v prihodnosti preprečiti, žal pa se podobno dogaja danes v imenu Al-Kaide, Boko Harama in tako naprej. Srebrenica je bila posledica, intervencija Nemcev in Američanov. Oni so želeli uničiti Jugoslavijo iz svojih geopolitičnih razlogov. To je bil kriminalen napad na državo, ki je bila sestavljena iz eh, slovanskih narodov. Bosna in, Her Bosna in Hercegovina ima sedaj tri nacionalnosti, ki se med seboj ne razumejo. Srbe so izgnali iz Kosova in Firom ima tudi več nacionalnosti. Želijo pa si uporabiti ime Makedonija. Zgodovine ne smemo brisati ali spreminjati. Zgodovine se moramo samo spomniti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Plenkovič. Hvala lepa. 20. obletnica Srebrenice je danes, zato sedaj izražam sočutje in solidarnost z žrtvami in najbližjimi, med katerimi številni še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi sorodniki. Radko Mladič je bil odgovoren za to, takrat, ko je 95. leta padla to zaščiteno območje. 8 tisoč bošnjakov je umrlo. Prav tako bi rad spomnil na sodbo iz leta 2007, kajti ta sodba jasno opredeljuje, da je za to kriva Srbija, ki ni preganjala krivcev. Postopek v Hagu bi se moral prav tako čim prej končati. Bili smo priča vetom in vzdrž vzdržanjem v varnostnem svetu včeraj. Zato je naše dejanje še toliko pomembnejše. Napačna tolmačenja določenih političnih opcij še bolj skrbijo za zmedo. Sprava in evropska prihodnost bo sta mogoče le, če bomo sprejeli mednarodne sodbe, opravičila in če se bomo spomnili teh eh, grozovitosti. To je bila največja grozovitost po drugi svetovni vojni in to ne velja samo za Bosno in Hercegovino. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospod Kahn. Um, Gospa predsedujoča ta teden obeležujemo 20. obletnico genocida v Srebrenici. Spominjamo se žrtev, prav tako pa se spominjamo njihovih družin. Svet ni zaščitil nedolžnih civilistov. Gospa predsedujoča, na žalost Združne narodi niso sprejeli resolucije, še posebej, ko je njihovo sodišče samo obsodilo ta napad. Veliko se moramo naučiti iz preteklosti in odločeno moramo poskrbeti, da sile sovraštva lahko delujejo neomejeno. Oziramo se nazaj, ampak paziti moramo na prihodnost Bosne. Sprava mora biti temeljni cilj, kajte ta pot vodi skozi pravico in resnico. Sprava ostaja glavni cilj, Seveda zato potrebujemo resnico. Naša naloga pa je, da spodbujamo izobraževanje, spomin in raziskave v zvezi z srebrenico in drugimi genocidi. Naslednje generacije morajo razumeti, zakaj je do takega masakra prišlo in zakaj je tako pomembna vključujoča družba. Želimo si, da bi Bosna in Hercegovina postala članica Evropske unije skupaj z drugimi državami Zahodnega Balkana. To je najboljši način, da premostimo težave iz preteklosti. Voditelji v Bosni in Hercegovini pozivamo, da poskrbijo, da bo država postala varna in uspešna, kajti to bo tisto, kar lahko največ storimo za žrtve v Srebrenici. Vedno jih bomo imeli v mislih. Hvala. To je Lunaček. Olga, ja. Hvala. Lunaček. Hvala lepa, gospod predsedujoča gospod komisar, kolegice in kolegi. V soboto bom v imenu gospoda Šulca zastopala Evropski parlament za deset tisočimi drugimi v Srebrenici na obeležitvi. Seboj si bom vzela vaša sporočila, prav tako pa bom izrazila sožalje tistim, ki so to preživeli. Spomniti se moramo tega genocida, to je največja grozo, grozota po drugi svetovni vojni. Zelo sem vesela, da se Evropski parlament s tem ukvarja in nažalost so v Varnostnem svetu Združenih narodov resolucijo blokirali. Zato moramo mi poskrbeti, da se to ne bo zgodilo. Do miru bo prišlo, če bomo o tem govorili, če se bomo tega spominjali in če bomo krivce seveda spravili v zapor. Pomembna je tudi sprava. Spomniti pa se moramo tudi žensk, ki so žrtve posilstv tudi na Balkanu in čigar trpljenje še vedno ne priznavajo povsod. Nikoli več, moramo reči tudi tukaj, nikoli več ne smemo dopustiti, da bi se na tem kontinentu ali kjerkoli drugje na svetu zgodilo kaj podobnega, kot se je v Srebrenici. Hvala. Hvala. Gospod Picula je naslednji, izvolite. Gospa predsedujoča. Uh ni treba, da čakamo na neko zgodovinsko distanco, preden bomo obsodili te dogodke. Srebrenica in to, kar se tam zgodilo, je bil genocid in zagotoviti moramo, da se take stvari ne bodo ponavljale v prihodnosti. Eh, vse skupaj se je začelo v Sarajevu, blizu Srebrenice. 20. stoletje je bilo polno uničevanja in isto se je potem zgodilo leta 1995 v Srebrenici. ampak eh, smrt teh 8000 ljudi je še bolj tragična zato, ker eh, je takrat obstajal sisteme narodne skupnosti, ki bi lahko preprečil to, da eh, običajni ljudje postanejo žrtve takih zločinov. Pred 20 leti so jih ubili z orožjem, danes pa jih ubijamo s političnim cinizmom in s pozabo. Vendar pa tukaj v Evropskem parlamentu tega ne bomo pozabili. Na Evropski parlament eh, bo ponosen na uh, svoj boj z resolucijo, ki jo bomo danes sprejeli. Hvala. Ja, vi menim, pohuja, pohuja Hvala. Zadnji govorec, preden gremo na postopek Catch the Eye, pa je gospod Škrlec. Evropske unije. Hvala, gospa predsedujoča. Sporočilo Evropske unije in naš moto je enotni v raznolikosti in raznolikosti. To je sporočilo, ki ga moramo predati Bosni in Hercegovini, zaradi njihovih državljanov, zaradi njihove prihodnosti in miru v regiji. To je pomembno tudi zaradi prihodnosti Evropske unije. Tega ne smemo pozabiti. 20 let je že od enega najhujših zločinov, od genocida in etničnega čiščenja. Zaradi miru in zaradi pogrešanih 1200 oseb eh, ter zaradi miru eh, za prihodne generacije se moramo kar najbolj potruditi za to, da bomo našli vse mrtve in eh, da bo prišlo do sprave v Bosni in Hercegovini. Na ta način lahko ljudem pomagamo do mirne prihodnosti. Zato pozivam vse institucije in tudi ljudi v Bosni in Hercegovini, da si prizadevajo za rešitev za trajen mir. Hvala. Kitoksia. Ja, Hvala. Zdaj pa smo pri postopku. Pritegnite pozornost eh, predsednika. Pet eh, ljudi je prosilo za besedo in vsi jo boste dobili. Gospod Kukan je prvi. Predsedajuca, važeni pan komisar, koleginja, kolegovja. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, danes se spominjamo tistih, ki so umrli v Srebrenici pred 20 leti izražamo jim sožalje. Žalost ljudi tam je tudi naša žalost. Genocida iz Srebrenice ne smemo nikoli pozabiti. Naša moralna odgovornost je, da se spomnimo teh dogodkov in jasno moramo povedati, da se kaj takega nikoli več ne sme zgoditi hvala vsem, ki danes nosijo cvetove iz srebrenice. To je znak upanja in upam, da bomo vsi lahko v srcih našli možnost za spravo in da bomo zagotovili več upanja za Bosno in Hercegovino. Hvala, gospod Frunzulika. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Danes obeležujemo dogodke v Srebrenici. Spominjamo se tega, kar se je zgodilo v Srebrenici pred 20 leti, spominjamo se ljudi, ki so bili tam ubiti. Eh, na žalost pa združeni eh, narodi niso bili sposobni zaščititi ljudi. To je bila njihova glavna naloga. In eh, mi moramo preveriti, kako potekajo mirovne operacije in uh, kaj se dogaja z mirovnimi silami Združenih narodov, zato da se take stvari ne bodo ponavljale. Obžalujemo glasovanje proti resoluciji o genocidu eh, v Združenih narodih. Rusija je vložila veto. In neverjetno je, kako lahko neka država ne priznava genocida. Treba je zagotoviti nekazen eh, za odgovorne in pa spravo v Bosni in Hercegovini. To je zelo pomembno za prihodnost Bosne in Hercegovine v Evropski uniji. Take stvari se ne smejo nikoli več ponoviti. Hvala, gospod Tenok. Gospa predsedujoča. Eh. 20. obletnica Srebrenice eh, zdaj poteka in pomembno je, da se spominjamo tega kot enega najhujših zločinov po drugi svetovni vojni. To se nikoli več ne sme ponoviti. 8 eh, tisoč eh, moških in fantov je umrlo, tisoč jih še vedno pogrešajo, ubile pa so jih bosansko-srpske sile in milice. Združeni narodi niso bili uspešni pri zaščiti ljudi in eh, šokiran sem nad ruskim vetom eh, proti poskusu britanske vlade, da bi v Varnostnem svetu Združenih narodov sprejeli resolucijo o Bosni in Hercegovini in o Srebrenici. Tukaj ne bi smelo iti za igrice, ali se Rusija ni nič naučila od eh, svoje zgodovine, ko je Stalin lagal v drugi svetovni vojni. To se nikoli več ne sme ponoviti. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин... Hvala. Pred 20 leti so se zgodila grozodejstva v Srebrenici in to lahko interpretiramo na različne načine. Vendar pa tranzicije eh, iz totalitarizma eh, v demokracijo na Balkanu, ampak vse to je zasenčeno eh, s hudimi problemi. Eh, Bolgarija je tudi šla skozi tako tranzicijo. Eh, številni analitiki eh, niso imeli prav. Eh, v Bolgariji tudi prišlo do medetnične vojne. Eh, Zdaj, 20 let po tragediji v Srebrenici, moramo jasno spoznati, eh, skozi kako boleč proces so, eh, so šli balkanski narodi. Srebrenica nas mora opominjati, da smo še vedno moralno odgovorni do Zahodnega Balkana. Eh, treba je podpreti njihove prošne po vključitvi v euroatlantske povezave, kajti do tega imajo vso pravico. Hvala, Marino Pinto. gospa predsedujoča dragi kolegi grozovita tragedija se je zgodila v srebrenici pred dvajsetimi leti in zato bi danes morali imeti pogum da rečemo da nihče tukaj ni nedolžen edini nedolžni so bili ljudje žrtve in njihove družine in kot se pogosto dogaja v podobnih situacijah je mednarodna skupnost potrebovala veliko časa, da je eh, ustvarila neko osnovo za spravo. Zdaj pa smo spet v nevarnosti, da se bo ta hinavščina nadaljevala. Zločinci še vedno niso kaznovani. S tem, ko jih ne kaznujemo, podaljšujemo grozne posledice teh zločinov. In zato je pomembno, da mednarodna skupnost kaznuje vse krivce za te zločine. To je edini način, kako bodo žrtve lahko dosegle mir. Kitokšija, ja, komisija. Hvala. Zdaj pa v imenu komisije, gospod komisar Oettinger. Hvala, predsedujoča, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Razprava danes je znak, da si Evropski parlament res prizadeva opozarjati na tragične dogodke na našem kontinentu, vključno z genocidom v Srebrenici pred 20 leti. Komisija je sodelovala v razpravi, kar pomeni, da se z vami strinjamo in skupaj bi morali pomagati žrtvam genocida, pa tudi drugim žrtvam na področju Bosne in Hercegovine med leti 92 in 95. To je dramatična preteklost v naši soseščini in to moramo vedno ohraniti v spominu. In eh, to nas prav tako opozarja, zakaj pri Evropi gre. Gre za mirovni projekt, gre za Evropo miru. Mirovni projekt To pomeni premustiti globoke razlike, ki so ostale po drugi svetovni vojni in po pacu berlinskega zidu. Gre za mirovni projekt, tako da bodo naši otroci in vnuki lahko živeli skupaj na združenem kontinentu. Bosnija, Bosna in Hercegovina, pa tudi druge države v tej regiji imajo jasno evropsko perspektivo v parlamentu, v komisiji, v svetu, smo to vedno poudarjali. Zahodni Balkan si zasluži našo podporo na poti v Evropsko unijo. Pomagati jim želimo izpolniti pogoje za to, da bomo zagotovili lepšo prihodnost za nje in za njihove potomce. Hvala. I have received seven